Okay, while I wait for members. Dear colleagues, good morning. Kolegice in kolegi, pozdravljeni. Pozdravljam tudi podpredsednika Evropske centralne banke Vitorja Konstancija, ampak preden bomo imeli dialog z ECB, vas prosim, da sprejmemo dnevni red. Podal vam bom tudi kratko poročilo o medinstitucionalnih pogajanjih v teku. Trialog smo imeli 28. marca o uredbi o denarnem toku. To je bil drugi trialog v okviru 55. člena Ekon Libe. Govorili smo o področju uporabe uredbe, govorili smo o tveganjih in o analizi. Svet mora pripraviti predlog spremembe, pojasniti morajo to, kako se bo ocena tveganja upoštevala v direktivi o preprečevanju pranja denarja. Govorili smo tudi o obdobju hrambe denarja, o tem bomo govorili na naslednjem trialogu, ampak eh, sprejeli smo, da bi lahko uvedli posamezne izjeme v upravičenih primerih. Prav tako je treba zagotoviti ustrezna pravna sredstva v zvezi z pretokom podatkov med pristojnimi organi, vključno z predlogom spremembe Evropskega parlamenta, zato da bi zagotovili potrebne povezave in zagotovili ustrezen pretok informacij. Še vedno imamo različna mnenja v zvezi z določenimi temami, naprimer obdobje za prenos podatki med pristojnimi organi, čeprav sta bili obe strani prožni. Komisija mora podati še več ocene, kar zadeva umestne povezave. Evropski parlament je pokazal pripravljenost na kompromis, kar zadeva izvajanje teh umestnih povezav, hramba podatkov, svet ohranja stališče iz direktive AML. Preverili bodo pri državo članicah, ali bi lahko zagotovili nekaj prožnosti, kar zadeva kazni. Svet razume cilj, da bi imeli enotne sankcije, zato da ne bi bilo iskanje najboljše pravne ureditve. Naslednji, upajmo, da zadnji politični trialog bo potekal 23. maja. Zdaj pa predstavitev letnega poročila Evropske centralne banke za leto 2017. V izjemno veselje nam je, da je z nami podpredsednik Vitor Konstancijo. Ne gre samo za običajno predstavitev letnega poročila ECB, gre za posebno zasedanje, kajti mandat gospoda Konstancija kot podpredsednika ECB se bo končal 31. maja. To pomeni, da je danes zadnjič v naši sredi. Osem let je bil podpredsednik ECB-ja, poleg tega pa je kar 18 let bil član upravnega odbora ECB. Res se vam želim zahvaliti za vaše ukrepe, kajti v okviru vašega mandata je ECB ohranila integriteto, zagotovili so finančno stabilnost in tudi stabilnost cen. Sveda ne le stabilnosti cen, ampak uh, vsi vemo, da je ECB ključna institucija in tudi vaša uloga je bila zelo pomembna. Hvala lepa, hvala za vaš prispevek in želim vam obilo uspeha v prihodnosti. Hvala lepa, gospod podpredsednik Konstancijo. Letno poročilo ECB, kakor veste, je objavljeno na spletni strani ECB. Objavljeno je bilo danes o treh. Govori o monetarni politiki ECB, o gospodarskih razvojih dogodkov, govorijo tudi o različnih ukrepih v svojih pristojnosti. Prav tako so pripravili pismo, v katerem je aneks oziroma priloga. Tam so odgovori ECB na vprašanja iz poročila. Poročevalec je bil gospod Fernandez. Ta dva dokumenta sta zdaj na voljo članom odbora Ekon in dokumenta sta bila pod embargom danes do treh. Zdaj pa dajem besedo podpredsedniku Konstanciju. Vsi veste, kakšna so pravila igre. Imeli bomo slote po pet minut. Najprej pa gospod Konstancijo. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se vam želim še posebej toplo zahvaliti za lepe besede. Hvala za tudi lepe želje za obdobje po zaključku mojega mandata. Na začetku želim povedati, da sem počaščen, da sem lahko danes tukaj zadnjič z vami v odboru. Predstavil bom letno poročilo ECB za leto 2017. Govoril pa bom kot podpredsednik ECB. Najprej se želim zahvaliti vsem članom odbora Ekon za ploden dialog, ki smo ga imeli zadnjih osem let svet se je v tem obdobju zelo spremenil in to velja tudi za ECB. Kriza in tveganje nizke inflacije ali celo deflacije je od nas zahtevalo, da smo razširili nabor orodja za monetarno politiko in brez teh politik v okviru našega pravnega mandata monetarne unije morda več ne bi bilo. Sam sem že 18 let aktivn udeleženec upravnega odbora ECB. 8 od teh let sem bil podpredsednik in vesel sem, da sem prispeval k tem politikam. Ampak želim vam povedati, da izjemen nabor institucionalnih reform, ki smo jih dodali začetnemu minimalističnemu dizajnu monetarne unije, še ni zaključen in eksistencialne grožnje še vedno ostajajo. Vi ste zakonodajalci, vi ste zato prispevali tem reformam, zato upam, da boste še naprej počeli to, kar je treba, zato da zagotovimo trdno in uspešno ekonomsko in monetarno unijo. Skozi leta ste ECB naložili nove naloge in odgovornosti. In tudi vaša vloga je vloga nadzornika. Ta dialog bo zato še vedno glavna prednostna naloga za nas. Zdaj, že gre za dobro utečeno prakso, da se pisno odzovemo na vašo resolucijo o prejšnjem letnem poročilu. Kakor je predsednik pravkar povedal, smo odgovore objavili na spletni strani danes. V svojem govoru bom govoril o vplivu naših odločitev na gospodarstvo evroobmočja v letu 2017. Prav tako bom povdaril ključno vlogo finančnega sektorja za očinkovit prenos naše monetarne politike in pogojev, v katerih lahko to spodbuja rast. Leta 2017 je bil zagon rasti v evroobmočju vedno močnejši in širši. Inflacija je pa bila še vedno precej šipka. Še vedno pričakujemo, da bo inflacija rasla le počasi na srednji rok. V tem okviru moramo biti pozorni, ustrajni in previdni. Zato smo spremenili ukrepe monetarne politike. Ta sprememba je ohranjala veliko manevrskega prostora na področju monetarne politike, zato da zagotovimo, da bodo stopnje inflacije blizu našega cilja. Na začetku leta 2017 je bilo okrevanje gospodarstva in območja vedno boljše, ampak še vedno so se pojavljala negativna tveganja. Sredi leta se je rast že okrepila, rezultati pa so bili nekoliko boljši, kot smo pričakovali prej. Možnost zelo slabih scenarijev, naprimer tistih povezanih z deflacijskimi tveganji, je v veliki meri izginila. Zato smo spremenili smernice za prihodnost in odstranili smo sklic na morebitne reze na področju obresnih mere. Kasneje v letu se je rast nadaljevala in inflacija se je približevala našemu cilju. Kljub temu pa so cene še vedno rasle počasi in ozadnji ukrepi na področju inflacije še vedno niso bili prepričljivi. To je bil kontekst za naše odločitve oktobra. Takrat smo napovedali, da bomo zmanjšali obseg neto nakupov premoženja in sicer na 30 milijard evrov, začenši z januarjem letos. Hkrati pa smo razširili namerno obzorje naših nakupov do konca leta oziroma do konca septembra 2018 ali še dlje, če bo to potrebno. V vsakem primeru pa dokler bo upravni odbor menijo, da je to potrebno za zagotavljanje ustrezne stopnje inflacije. Razpisi za fiksno obrestno mero s celotno dodelitvijo se bodo nadaljevali do konca leta 2019, prav tako pa smo v usmeritvi za prihodnost poudarili, da bomo ustrajali pri obresnih, stopnih obrestne mere in pri politiki ponovnega vlaganja. Skozi leto 2017 so naši Ukrepi na področju monetarne politike še naprej podpirali pogoje za podjetja in gospodinstva. Če upoštevamo vse ukrepe, ki so bili sprejeti od leta 2014 do oktobra 2017, lahko vidimo, da je celovit vpliv na rast BDP v evroobmočju in na inflacijo v evroobmočju ocenjen na odstotne točke in to gledano kumulativno za obdobje 2016 do 2020. Zdaj pa vloga finančnega sektorja v prenosu naše monetarne politike. Struktura financiranja nefinančnega zasebnega sektorja se je v zadnjih desetih letih občutno spremenila. Jasno je, da je ima to zdaj ključno vlogo pri prenosu monetarne politike v realno gospodarstvo in tudi pri stopni odpornosti na šoke. V ZDA, na primer, je veliko več financiranja na tržni osnovi, ampak v evroobmočju so se nefinančne korporacije večinoma vedno zanašale na banke za financiranje svojih dejavnosti. To se je zelo spremenilo, kajti nebančni viri financiranja so se okrepili od začetka finančne krize. Skupna sredstva naložbenih skladov kot odstotek skupnih sredstev bank se je povečal iz 16 odstotkov leta 2007 do 44 lani. Odstotek bančnih posojil v skupni vsoti zunanjega financiranja podjetij leta 2017 je bil nekaj več od 12 odstotkov. Če upoštevamo samo dolžniške instrumente, torej če izključimo kapital, potem lahko vidimo, da so bančna posojila predstavljala 28 odstotkov skupnega financiranja dolga. Ukrepe monetarne politike, ki so bili sprejeti od leta 2014, so odločujoče vplivali na prenose, kjer so vključene banke. Naše ocene kažejo, da bi letna rast posojil nefinančnim korporacijam bila skoraj polovico slabša brez naših ukrepov. Mi smo omogočili, da so banke začele posojati denar tudi podjetjem, ki imajo omejeno zmožnost dostopanja do prodaj obveznic. Naši ukrepi so povečali tudi delež nebančnih virov financiranja, kar zadeva financiranje podjetij v evroobmočju. Ta program je spodbudil količine izdajanja obveznic podjetij, zato so se tudi donosi zmanjšali. In to je ključnega pomena za več naložb. Bolj raznovrstni viri financiranja za zasebni sektor lahko ukrepijo gospodarsko odpornost. Povečanje izdaje obveznic je pomenilo, da so banke imele bolje, boljše binačne vsote in boljše bilančne vsote in to pomeni, da so lahko posojale na SPM. Povedati želim, da je ECB prispeval k zdravemu finančnemu sektorju. Zato bom zdaj govoril o trenutnih tveganjih za finančno stabilnost in o makrobonitetnih politikah v evromočju, preden govorim o potrebnih regulatornih reformah. Stanje na področju finančne stabilnosti v evromočju se je lani razvijalo pozitivno. To so podpirali izboljšani gospodarski pogoji. Vseeno pa so se pojavljala štiri tveganja, ki jih tesno spremljamo. Prvič gre za tveganje nenadnega preobrata, kar zadeva premije na področju tveganja na globalnih finančnih trgih. Kajti iskanje donosov se je nadaljevalo tudi leta 2017. Drugič. Banke v evroobmočju so še vedno imele težave z dobičkonosnostjo, zato ker imajo slaba posojila. Naprimer, tretjič, visoke stopnje zadolženosti lahko vodijo do skrbi glede vzdržnosti javnega in zasebnega sektorja. Četrtič, naložbe v evroobmočju se še vedno širijo in to ima tudi svoje tveganja. Nekatera od teh tveganj so odvisna od globalnih dogodkov. Druga tveganja, naprimer tveganja na področju nepremečnin, pa so bolj specifična in te bi morali rešiti z makrobonitetnimi politikami. Sicer ne vidimo težav na področju nepremečninskega trga v evroobmočju, še posebej kar zadeva stanovanski sektor, vseeno dvigi cen v določenih državah pomenijo, da se je treba odzvati z makrobonitetnimi ukrepi. Glede na to, da. Posamezni ukrepi niso nujno uspešni, moramo vključiti več orodij. To lahko pomeni tudi ukrepe za posojilo jemalce, naprimer omejitve, kar zadeva posojil, lahko pa tudi zaostrimo pogoje za posojilo dajalce. Večina teh Instrumentov ni predvidenih v CRD4 ali CRR, zato upamo, da bo tekoči pregled teh dveh dokumentov vodil do tega, da se bo povečal nabor makrobonitetnih orodij in da se bo poenostavil postopek aktivacije, ki ga oblasti uporabijo v okviru člena 458 v CRR. Makrobonitetni organi bi lahko tako delovali učinkovito, smotrno in pravočasno zgodnje okrivanje sistemskih tveganj in pravočasno uporaba ukrepov, vključno z makrobonitetnimi ukrepi, je ključnega pomena za to, da zagotovimo finančno stabilnost. Robusten finančni sistem pa lahko zagotovimo le, če imamo na voljo ustrezne finančne predpise. Od krize so se mednarodni finančni predpisi močno spremenili, zdaj smo zaključili okvir Basel 3, ampak delo še ni zaključeno. Če se ozremo naprej, lahko vidimo, da bi polnopravna bančna unija morala biti naša prednostna naloga za to, da okrepimo stabilnost in povečamo trdnost našega sistema. Evropski parlament ima tukaj ključno vlogo. Dosegli smo veliko zmanjšanje tveganja. Raz, kapitalska razmerja bank so zdaj primerna in MRL naj bi se izvajal, Belini pa so predvideni v BRD-ju, preden se aktivira posredovanje Evropskega mehanizma za stabilnost. In to bi lahko sprožilo pogajanja o Evropski schemi za zagotavljanje ulog. V okviru teh pogajanj bi lahko zmanjšali tveganje na treh področjih. Prvič, lahko bi harmonizirali in zboljšali okvire za nesolventnost. Drugič, lahko bi izvajali redne preglede napredka, kar zadeva zmanjševanje slabih posojil. In tretjič, lahko bi zmanjšali neprimerne opcije ali možnosti na nacionalni ravni, kakor zahteva ECB že od začetka evropskega bančnega nadzora. Prav tako mislim, da so pogoji za to, da bi se dogovorili, da bo evropski mehanizem za stabilnost kot eh, tista rezerva za solventnost in likvidnost za enotni sklad za reševanje, nekaj, kar lahko dosežemo. To bi morali doseči čim prej. Če se obrnemo na nebančni sektor, ključnega pomena je, da Bonitetni okvir prilagodimo tako, da se bo prilagodil vedno večji vlogi na področju finančne stabilnosti v realnem gospodarstvu. Zato pozdravljam predlog komisije, da velika podjetja, ki vlagajo in izvajajo bančne dejavnosti, upoštevamo kot kreditne institucije in da so ta podjetja torej tudi v evropskem bančnem nadzoru seveda bančni finančni sektor je treba regulirati, zato da to ne vodi v nestabilnost, ampak podpira lahko tudi rast. Od konca leta 1990 smo videli, da se produktivnost dela manjša in to znaša zmanjšanje rasti za skoraj odstotek. Nekateri kažejo, da gre tukaj za razlike med boljšimi in slabšimi podjetji, za slabo vlaganje in tako naprej. Potrebujemo zdrav bančni sektor, prav tako pa potrebujemo dobro delujoče, diversificirane in globoko integrirane kapitalske trge EU in to lahko prispeva k rasti. Zato je ECB mm, že od nekdaj močan podpornik unije, unije kapitalskih trgov. Če bi diversificirali vire financiranja evropskih nefinančnih korporacij bi okrepili prenos monetarne politike in Unija kapitalskih trgov je ključnega pomena za bančno unijo. Zato pozivam vse deležnike, da okrepijo svoje prizadevanja, da bi dosegli pravo unijo kapitalskih trgov. Naj sklenem. Eno ključnih lekcij smo se naučili, namreč monetarna politika, ECB-ja in politike, ki so potrebne za reševanje izzivov, lahko obravnavamo skupaj. Polučinkoviti in stabilni bančni in finančni trgi bodo izboljšali prenos monetarne politike in to bo podprlo politike ECB. Zato je ključnega pomena, da dosežemo dodaten napredek na področju bančne unije in unije kapitalskih trgov. Če želimo to doseči, sem prepričan, da je trden odnos Evropskega parlamenta in ECB ključnega pomena. In sam lahko povem, da se s tem absolutno strinjam po osmih letih dela z vami. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod podpredsednik Konstancijo. Hvala za vaše komentarje. Evropski parlament je seveda zavezan temu. Gre za ambiciozno, pa vendar potrebno zakonodajno agendo, ki ste jo predstavili upamo tudi, da bomo še naprej nadaljevali z plodnim institucionalnim odnosom med ECB in Evropskim parlamentom. Ta odnos lahko še izboljšamo. To poskušamo mi doseči v nedavnih izmenjavah pisem, naprimer, kar zadeva imenovanje vašega naslednika. Dobro, zdaj pa bomo začeli. Prvi je Burkhard Balc. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod podpredsednik, hvala za zanimiv govor. Veseli me, da ste danes z nami. V imenu moje skupine se vam lahko zahvalim za konstruktivno sodelovanje v zadnjih osmih letih. Za leto 2017 smo pričakovali odgovore ECB-a in to zelo nestrpno. Od začetka 2008, od začetka finančne krize, ste torej prvič napovedali previden optimizem, zmanjšali ste tudi neto nakupov, nakupe premoženja. V velikih a, delih, v veliko delih Evrope so to pričakovali in nekateri so upali na bolj pogumen korak, kajti makroekonomsko okolje se razvija in ne samo od začetka tega leta zadeve gredo pozitivno. Inflacija je 1,4 odstotna, gospodarska rast prav tako deluje in se razvija pozitivno. Ne glede na to ste napovedali le boleče počasno spremembo monetarne politike v, e, v ZDA je ameriški Fed napovedal bolj pogumne ukrepe, ECB pa tukaj uporablja zelo previdne tone. Zato me zanima naslednje. Kakšna so vaša pričakovanja, kar zadeva dolgoročen razvoj bilančne vsote ECB in če naj bi ta bilančna vsota še naprej ostala tako napihnjena. Me zanima, kakšna pot naprej vam bo sploh še ostala. Hvala. Hvala lepa. Hvala za vaše lepe besede in hvala tudi za vaše vprašanje. Da, res je, previdni smo, še posebej, če primerjamo nas in američane. Ampak ekonomski cikli v dveh, teh dveh regijah so različni. Inflacija je naš cilj in inflacija še ni popolnoma v skladu z našimi pričakovanji. Govorili ste o 1,4 marca, ampak februarja je bila stopnja inflacije 1,1. In kakor veste, je v zadnjih štirih letih bila ozadna inflacija praktično neprestano okrog enega odstotka. Če želimo zagotoviti normalizacijo inflacije, moramo biti previdni, ampak oktobra smo pokazali, da smo pripravljeni prilagoditi našo politiko razvoju dogodkov. In to se bo nadaljevalo tudi v prihodnosti. V to sem prepričan, kajti upam, da se bodo zadeve izboljšale. Prepričani smo, da se bo inflacija nadaljevala v pozitivni smeri, ne glede na to, da ocene našega osebja kažejo, da bo poprečna inflacija letos 1,4 in tudi drugo leto 1,4 v poprečju. Gre za postopen proces, previdni moramo biti, zato da. ne uvedemo prezgodnih restriktivnih politik, ki bi lahko zatrle te pozitivne razvoje dogodkov. Naša politika mislim, da deluje, ampak to seveda pomeni, da se bodo izredni ukrepi nekoč končali. Potem pa bo prišlo do procesa zmanjševanja bilančne vsote ECB ne vem, kaj se bo zgodilo v prihodnosti in sam na to nimam nobenega vpliva. Ampak povedati želim, da je v ZDA že dolgo burna razprava o prihodnosti bilančne vsote. Ni jasno, ali se bo Fed vrnil na to minimalistično bilančno vsoto iz predčasov krize, ali pa bodo imeli malce večji obseg bilančne vsote kot običajno, pa vendar manjšega kot takoj po finančni krizi. To je povezano z finančno stabilnostjo, pa tudi z dejstvom, da je povsod po svetu tako, kako sem omenil v svojem govoru, pa tudi v Evropi, da imajo banke vedno manjšo ulogo v sektorju posojil. Torej, sistem monetarne politike je zdaj bolj kompleksen, zato ker se ne razvija samo preko bank in to je eden od razlogov za te razprave. To je samo komentar, nisem želel uh, govoriti o morebitni prihodni politiki ECB-ja, ampak prepričan sem, da se bo bilančna vsota v prihodnosti skrčila, ECB in druge centralne banke se bodo morali, morali prilagoditi pri nas, v ZDA in tudi na japonskem. Vsi se bodo morali prilagoditi na te izredne ukrepe. Hvala. Hvala lepa. Sam želim nadaljevati tukar, tukaj, ker je končal Burkhard Balc in to z drugega vidika. V poročilu pravite, da mora monetarna politika še naprej biti zelo previdna. To pomeni, da se mora vrniti nazaj na neke normalne ravni, kajti cene še vedno ne rastejo tako, kot bi si želeli o tem smo govorili s predsednikom Dragijem veliko krat in večkrat je to izpostavil. Eden od razlogov, da se to dogaja, je, da je tudi rast plač nižja od zaželene. No, v letnem poročilu imate dve vprašanje, eno za drugim. Na 22. strani govorite o strukturnih reformah, tam trdite, da so prispevale k povečanju zaposlovanja, potem pa z pregledom zaupanja podjetij izpostavljate področja, ki bi jih še morali izboljšati. Torej, delo bi moralo biti bolj prožno, lažje bi moralo biti uporabiti začasne pogodbe in zrahljati bi morali pogoje glede zaščite za brezposobnost. No, v tabeli pa je zapisano, da v raziskavi določeni elementi niso pomembni. Potem pa gremo na naslednje poglavje. Gre za Philipsovo krivuljo, ki naj ne bi delovala. In v poročilu pravite, zakaj je to poročilo, zakaj ta krivulja ne deluje. gre za kolektivno pogajanje in tako naprej. Torej, m, zdi se mi, da je to nekoliko protislovno. Po eni strani govorite o tem, da moramo izvajati strukturne reforme in sicer v skladu z tradicionalnim konceptom dolga, po drugi strani pa pravite, da je to tudi eden od problemov. Imamo nizko rast plač, zato potrebujemo bolj prosto monetarno politiko in tako naprej. Kako bi ocenili to vprašanje in ali ne bi bilo morda bolje, da bi razširili krok ljudi, ki prispeva k pripravi vašega poročila. Podjetniki so eno, ampak morda bi lahko uporabili znanje tudi kogar drugega. Hvala. Um, uh, uh thank you. Well, as you just, uh... Hvala. Kot ste ravno kar rekli vendar ste to študijo. No, tukaj vidimo samo uh, nekaj mnen podjetij, torej to so odgovori podjetij na študijo. To je njihovo mnenje. To bi rad izpostavil. Seveda potem se lahko pogovarjamo o teh proteslovih, kot ste omenili, ampak moramo to gledati v tem okviru. In kot ste rekli, seveda lahko pričakujemo, da takšne spremembe bi si želeli menedžerje. To je del razprave v naših družbah. Vedno se pohvarjamo o teh stvarih. Položaj v tem okviru fleksibilnosti in pa delovske zakladaje je zelo raznolik po celotnem evromočju, kar pomeni, da nikakšnega skupnega standarda ali zgorne meje. Tudi če se pogledamo bolj razvite, močnejše države, vidite, naprimer, da ko OECD izdaja svoje smernice za fleksibilnost dela, je sedaj eh, Nemčija država z najmanjšo fleksibilnostjo v delovni zakonodaji. Zakaj? V več državah so napravili reforme med krizo in po krizi in to je spremenilo sliko in to na zelo znaten način. Torej, po nekaj časa smo potem bili priča reformom in pa okrevanju, bilo je več zaposlenosti in pa več rasti in vse to lahko pripišemo tem reformam. Pa še nekaj nekaj empiričnih in pa akademskih študij bi lahko navedel, te kažejo, da ko govorimo o strukturnih reformah, naprimer na trgu dela, da te reforme ponavadi na začetku znižajo uh, plače. Vse na začetku, to je znano. In prav zato, torej, ko se analizira Filipsevo krivuljo in pa odnos na to krivuljo, torej stopno razposobnosti in pa inflacijo, da ko potekajo intenzivne reforme na trgu dela, da to ponovadi zmanjšuje plače. Torej, v tem obdobju po reformah vidimo, da Eh, v bistvu eh, se inflacija ne odziva tako na prožanje trgodela. Torej, problem je tukaj v časovnici, kaj ni toliko stvar samo v dejstvih. Oboje lahko res to, kar ste povedali. Ni tako protislovno. Ja. Torej, na začetku ja, potem drugič pa bi morali biti plačeno zgor, kaj ne? No, no, to je seveda pomembno, ker kot smo v študijah večkrat dejali. Je to res namreč, opravili smo študijo o inflaciji in pa o svodih za inflacijo. To je bil Lift projekt, to je na naši spletni strani. In tam najdete naslednje. V nasprotju z Ameriko um, je odziv inflacije na gospodarsko rast um, vedno močnejši torej, Filipsova krivulja se je zvišala v nasprotju z, z ZDA. Torej, kot rečeno, najprej začetni odziv, tega so ekonomisti večkrat že opazili, torej, na začetku ima strukturne reforme določen učinek, potem, čez nekaj časa, pa se, torej, um, pa je Filipsova krivulja bolj strma uh, kot pa na začetku. Prosim. Hvala lepa, govoril bom nemško. Za vas imam vprašanje glede stabilnosti finančnega sistema, še posebej kar zadeva banke v evroobmočju in tudi v Nemčiji. V vašem poročilu ECB to obravnava le redko besedno. Opredelili ste dva dejavnika, ki vplivata na dobičkonosnost bank. Govorite o nizkih obresnih merah in o nizkih obresnih merah za naložbe ECB. Ampak tradicionalni posel bank je posel, naprimer, kar zadeva kratkoročne vloge ali kredite in tako naprej. To naj bi bilo nedobičkonosno. In to vodi do tega, da se banke ukvarjajo z naložbami, da postajajo torej naložbene banke. Deutsche Bank je zdaj spet v časopisih. Vem, da ne boste komentirali o banki Deutsche Bank, ampak gre za banko, ki naj bi bila v velikih težavah. In tudi ta banka je v podobnih težavah kot banka Commerzbank. In zanima me, kakšno odgovornost ima ECB za te dejavnosti bank. Te banke so, tako se zdi, dobro prišle skozi finančno krizo, zdaj pa so v težavah, zato ker se obrestna mera razvija tako, kot se. Torej, tradicionalni posel ni več tako dobičkonosen, kot je bil prej. Zanima me, V kolikšni meri bi lahko spremenili politiko ECB za to, da bi banke spet lahko poslovali dobičkonosno? Hvala. Hvala lepa za to vprašanje. Kot prvo, dobičkonosnost bank um, med državami, pa tudi znotraj držav. Um, Gledajte, te situacije so zelo raznolike. Uh, v državah in pa med državami. Torej, mislim, da ni razlog eh, za te razlike, uh, eh, smo v politiki nizkih obrestnih mer. Torej, to velja za evromoče, to se sicer, sedaj bi navedel primer um, švedske, torej izven evromoče. Obrestne mere tam so niže kot pa pravniki eh, od teh imamo evropmoče, torej niže so na švedskem, imajo negativne obrestne mere, torej minus 0,75. In kljub temu imajo njihove banke, dobiček na premožene, skoraj da 12 odstotkov, ko gremo na evropmoče, torej na 116 bank, eh, večjih bank, v tretjem četetletju prejšnjega leta smo končno prišli do um, sedmodstotnega dobička na premoženje. Pri njih pa je to 12 odstotkov na švedskem. Torej, če potem to analiziramo, je najboljša možna razlaga to, da gre za razliko med stroškovno očekovitostjo bank. Če izračunamo potem razmerje med celotnimi stroški in banki in pa um, celotnim premoženjem, ne dohodkom, ampak samo premoženjem, um, potem vidite, da strošek na premoženje v skandinavskih bankah na splošno, sploh na švedskem, je polovica tega, kar imamo v evroobmočju. Polovica. Um, stvar v Nemčiji je še um, drugačna kot po drugih državah. Če se pogledamo zgodovino, poprečna dobičkonosnost nemških bank je bila nižja, kot pa je poprečje v Evropi, evromočno splošno. Iz razumljivih razlogov, eh, razlogov, ki niso povezani s kakšnim negativnim stališčem, pač tako je tekom zgodovine in zato vstajajo dobri razlogi. Ampak skratka, želim povedati samo to, da stopna dobičkonosnosti bank, te pa razlike, ki jih najdemo med državami, in znotraj Nemčije tudi. Eh, glede tega ne moremo razložiti samo z tem okoljem eh, nizkih obrestnih mer. Ampak niste odgovorili na moja vprašanja. Glede torej, krivulje obrestnih mer. Ja, ja, samo tukaj postavljam to v kontekst, kaj ti vi ste nekako že reči um, razlog za nizko dobičkonosnost je v nizkih obrestnih merah. To so nekako nakazali. In kot sem rekel, veliko drugačnih primerov je v evromočju, pa tudi izven evromočja, torej ravno sprotnih primerov je kar precej. Včasih je problem v nebolejih, torej v uh, slabih posojilih. Ampak, če se pogledamo konkretno Nemčijo, vidite, da je razlaga drugačna. Potem pa krivulja obrestnih mer, torej na dolgi in pa kratki rok. Kar je razlika med temi. V ZDA so končali z kvantitativnim opuščanjem in sedaj imajo um, manj strmo um, krivuljo obrestnih mer. Torej, srednjeročne in podokoločne obrestne mere so sicer bile prizadete zaradi monetarne politike. Uh, v našem primeru, naprimer, še vedno um, torej kupujemo nekaj na srednji rok, vzedaje sta drugačna, ampak te obrestne mere so v glavnem vezane na ravnanje vlagateljev na področju obveznic. Torej, uh, sedaj je v Ameriki um, ta krivulja manj strma in to je povezano s tem, kako vlagatelji gledajo na celotno situacijo, namreč v naslednjih letih naj ne bi bilo visoke gospodarske rasti ali visoke inflacije. Tako stvari dojema in prav zato so te mere nizke. Torej ne gre samo za monetarno politiko. Monetarna politika ni edina odgovorna za um, to, kakšne so ravni obresnih mer na daljši ali pa srednji rok. Torej kot rečeno, um, ta krivulja ni povezana samo z monetarno politiko, to je povezano z širšimi elementi, okoliščinami. Uh, okoliščinami, ki so vodile in pa vodijo vlagatelje v to, da um, torej gledajo na srednjeročne in področne obrestne mere, tako kot gledajo. Hvala lepa, Wolf Klinc. Um, Gospod pa predsednik. Nedavne italijanske volitve so ukrepile politične stranke, ki niso ravno navdušene nad evromočem ali pa nad evrom. In kar je še huje, pa to, da niso ravno znani po tem, da bi želeli uveljaviti ustrezne reforme. Kako ECB gleda na to? Kakšno je vaše stališče? Torej, kako vi gledate na te dogodke v Italiji? Ali se morda bojite tega, da bi bila lahko Italija večja grožnja za evroobmoč v prihodnosti? Potem drugo vprašanje. Um, torej, številka je target 2 programa, um, so vedno više in nemška Bundesbanka eh, je posledila 900 milijard evrov drugim nacionalnim bankam po Evropi. Torej v ZDA regionalne banke in svet v bistvu morajo neto balansirati te pozicije vsak, eh, vsako leto. Aprila je situacija v območju drugačna. Ali bi to lahko popravili? Ker v strani očetje evromoče eh, niso sploh mislili na te težave, ki se lahko pojavijo. Očitno je to tako. Potem pa še nekaj, kaj mislite o predlogu Makrona? On želi torej uvesti um, proračun evromoče okoli 3 do 4 odstotke BTP-ja, to je kar visoka številka. Potem želi finančnega ministra in pa tudi želi parlament evroobmoča. Kaj mislite o tem? Hvala lepa za to vprašanje. Zelo obsežno široko vprašanje za to, mimo grede, torej ne vem, kako bom odgovoril na to, ali lahko sploh odgovorim na vse to. Najprej Italija. No, gledajte, ne bom ničesar napovedoval. Pač vse odvisno od Italijanov, Italije. Oni bodo zasnovali svoje politične odločitve in potem bomo videli, kaj storiti. Sam tukaj ne bi ničesar napovedoval. Potem eh, target 2. No, kar nekaj časa bo trajalo, eh, da bo šlo to skozi. Torej, target 2. To je neizogiben odziv na to, da smo sprejeli enotno valuto. S target 2 smo odrazili tok med različnimi viri transakcij v evromočju čezmejno in vse to poteka v evrih, seveda. Kaj to potem pomeni? Glejte, to ni mehanizem, ki bi zagotavljal posojila ali pa finančna sredstva za ekonomske akterje katerekoli države. Oni imajo evre in potem je treba evre plačati zunaj države in potem ti evre gredo preko banki pa centralne banke do končnih postojilo jemalcev. In vse to je na voljo v evrih. Naprimer, če bi bila organizacija za računovodske izkaze za območje drugačna in če bi bilo vse centralizirano v ECB, če bi imeli centralizirano uh, bilančno soto, centralizirano bilanco, potem ne bi imeli nikakršnih nacionalnih uh, neravnotežij v target 2. Vse je bilo centralizirano v enotni bilanci ECB. Kaj to torej pomeni? Če bi katera od držav odšla iz monetarne unije, potem bi centralna banka te države uh, ki je bila odgovorna. Um, do drugih bi morala posvetiti to odgovornost. Torej, ampak to bi bilo samo, če država odide. Ampak gledajte, tukaj se v bistvu potem uh, v resnici nič ne zgodi, ker gre samo za krožene evrov um, v evrobmočju, torej to ostane v evrobmočju. Kaj to pomeni, meni? Vse centralne banke evrobmočja imajo pozitiven kapital, imajo bilančne sote, kjer so premoženja večja kot pa um, torej aktiva je večja kot pasiva, kar pomeni, da lahko torej, tudi stvari plačujejo, če je treba to storiti. Torej, target 2, dejali ste, da te številke ponovno se povečujejo in mi smo dejali v svojih napovedih večkrat naslednje. Razložili smo, zakaj se je to zgodilo v nedavnem obdobju ker je to v glavnem uh, povezano z našimi programi nakup nakupov. Torej tukaj, ko imamo pobote različnih transakcij, vidimo, um, da se to poravna v teh ključnih državah. To potem vodi v pretok sredstv in prav zato prihaja do uh, teh neravnotežij v target 2. Ta korelacija med tem, kar sem povedal, pa target 2 številkom je zelo visoka, to se lahko dokaže. In eh, tega niti slučajno moramo primerjati, naprimer, s časom eh, med krizo. Tam je bilo veliko panike, stresa, B kapitala. Nekateri so torej, um, odšli iz določenih trgov. Tega se daj ne vidimo. Uh, v bistvu so cene premoženja ali pa različnih tipov sredstev precej stabilne v zadnjih letih. Skratka, to sedaj ni rezultat obremenitve na trgu, to je samo v glavnem rezultat naših nakupov na trgu. To je rezultat tega, kako mi potem um, to rešujemo v glavnih jedrnih državah, sploh tukaj govorim o Nemčiji. Hvala lepa, Sven Gigol, te naslednje. Uh, Hvala predsednik. No, tudi sam bi ob tej priložnosti uh, dejal torej veliko sreče in uspeha v prihodnosti. Še vedno se spomnim, kako je bilo, ko ste prišli torej na svoj položaj pred nekaj leti. Eno institucionalno vprašanje imam v zadnjih tednih, mesecih smo videli kar nekaj um, škandalov spranja denarja v Evropi. Naprimer bi omenil uh, eno banko v Latviji, ki je neposedno nadzorovana. Torej veliko je teh težav v Latviji, torej Finsen in pa Amerika. Ampak kaj je to sedaj pomenilo? ameriški organi za nadzor pranja denarja so v bistvu potem postali nadzorni organi v Evropi posredno, ker so nadzorovali to, kar se dogajalo v Latviji. Potem pa smo po drugi strani tudi ustanovili ECRB. Nekateri se sprašujejo, ali je to res primerna institucija za nas v ECB, kajti ECB torej ima ECRB mandat um, in pa monetarno funkcijo lahko bi kdo rekel, da Izraba uh, eh, ni zelo kredibilna um, s svojim strokovnim znanjem. Torej, zakaj ne bi stvari zamenjali? ECB ima zelo dobre informacije o tretjih državah, imate tudi monetarne tokove. Torej, kaj bi lahko ECB še storila eh, na področju boja proti pranju denarja? S podatki, ki jih imate na voljo in pa z vsemi temi povezavami z bankami in po drugi strani ali ne bi bilo dobro, da ISRB, torej da bi manj nalog, tako da bi ISRB postala bolj neodvisna institucija, tako da bi tako lahko premagali in rešili konflikt interesov. Tudi konflikt interesov glede monetarno politiko, vsaj potencijalno. Torej, kaj mislite o tem institucionalnem okviru, čeprav še sedaj na vašem obrazu vidim, da se z menoj ne strinjate. Ampak vse nam je zanima, kaj um, mislite oziroma v kaj ste prepričani. Mm. Hvala lepa, gospod Gigold. No, gledajte, večkrat sva se tekom let pohvarjala o številnih vprašanjih. Um, vse to sem zelo ocenil. Torej, pranje denarja. Kot je vaša kolegica že razlušila v ekonu. Gledajte, mi njemo pristojnosti na področju pranja denarja, kjer imamo nacionalne organe. Ti organi so pristojni za pranje denarja boj proti pranju denarja. In ti organi imajo torej oblastila za preiskavo. Mi teh pristojnosti nimamo, pa čeprav smo nadzorniki. Torej, nimamo preiskovalnih povlastil. No, gledajte, morda kdo tega ne ve. Nadzorniki odidejo v banko, pogledajo knjige, dokumente, ampak torej, um, mi gledamo tisto, kar nam dajo banke na voljo. Mi nimamo torej, policijske oblasti, da bi naprimer zasegli računalnik ali kaj takšnega. To je pomembno, to kar pravim. Torej, pomembno je imeti preiskovalna oblastila. Če jih nimaš, potem par stvari ne moreš storiti. Torej, nadzorniki storijo tisto, kar lahko. Ampak gledajte, pranje denarja je seveda problem, um, ki ga ne moramo videti kar tako. Če greš čez tok denarja od ene banke do druge, tega ne vidiš. Ne vidiš pranja denarja. Ker še rekel, eh, banki zvajo načelo, poznajo svojega klijenta, šele takrat potem lahko vidimo prav denarja, potem šele lahko vidimo, ki je vir denarja. Kaj ti? Se veste, kako je z denarjem, torej. Torej, pogosto. Eh, Naprimer, se sredstva stvarijo v nezakonitih dejavnosti in potem nekdo loži denarja ta sredstva v banko in potem um, ta sredstva gredo ven iz banke za zakonita plačila. To je pranje denarja v bistvu. Kaj ti? Tukaj vidimo, da um, je najprej vir nezakonita trgovina, potem pride to v zakonito kvir. To je pranje denarja. Potem pa mora banka izvati načelo poznaj svojega klienta, svojo stranko. Kar pomeni, da je treba to ravnanje potem pregledati, agenci morajo to storiti in tam morajo imeti potrebna povlastila. Takšna situacija. Treba pa imeti vse statistike na voljo, potem vse te podatke, target 2. Ampak to, naprimer, da um, veš, um, kakšen je pretok denarja od banke A do A, banke B, ne boš ničesar ugotovil, glede prana denarja, ničesar ne moš ugotoviti na takšen način. In še nekaj mimo grede ameriški organi so zaznali ta primer in pa druge primere. In oni so to um, ugotovili na drugačne načine, ne preko pregledovanja finančnih tokov. Torej, to je treba vedeti. No, sam mislim, da sedaj torej, v Evropi imamo nacionalne organe za pranje denarja, ampak mislim, da ta sistem ni dober potrebujemo bodi si centralizacijo ali pa potrebujemo predvsej boljše sodelovanje med omrežji teh nacionalnih organov za boj proti pranju denarja. Potrebujemo to sodelovanje. Zelo pomembno je izboljšati in povečati te zmogljivosti. Potem pa še ISRB, no, ta organ je bil spostalen, ampak potem pa se je zgodilo dvoje po ustanoviti kot prvo. Brexit. Ko bo Združeno kraljestvo odšlo iz Evropske unije, se je celotno premoženje bank spremeni. Kajti 80 odstotkov vseh eh, te sredstev EU je SSM. In to je potem v bistvu področnem okviru. Torej, ECB je dobila ta oblastila, ta oblastila prej niso obstala, po Brexitu pa bo to sestalo 27-28 odstotkov vseh bančnih sredstev v Evropske unije. Torej, stvar se bo precej spremenila. Potem kot drugo, dodelitev te pristojnosti ECB-ju pomeni, da ECB tudi je postala pomemben organ na področju makrobonitetne politike. To je torej, ponovno spremenujoča se situacija. In zato ne povem, uh, inštitut iz Brugla uh, je pripravil dokument in oni so dejali, da bi SRB vključili v ECB v celoti, kajti po njihovem mnenju v skladu s tem dokumentom bi bila to boljša rešitev za novo situacijo. Torej, njihov sklep je ravno obraten kot pa vaš in SRB je institucija, ki lahko izdaja samo pozorila in pa priporočila, ne more spremati odločitev, da bi v bistvu odredili to ali drugo nekomu. Gre samo za opozorila in priporočila. Prav zato se morda zdi, da niso bili zelo učinkoviti, ampak so pa izdali opozorila in priporočila. Je pa res, da včasih tega potem niso poslušali, to je res, ampak takšna pač narava situacije. Eh, te institucije, ki ste jo vi eh, ustanovili, mimo glede. Skratka, vsem tem moramo razmišljati. In torej ECB ima nadzorno funkcijo v redu in sedaj bomo tudi dobili torej polnopravne eh, bonitetne, makrobonitetne funkcije, ampak to bi moralo dorasti v zakonodaji, tega za enkrat še ni. Hvala lepa, se strinjam s Svenom. Uh, ampak, gledajte, glede SRB, tukaj sem pa nekoliko skeptičen, torej že v tako veliko institucij se da bi imel še eno institucijo z novimi poprostili, to bi bil dodaten kaos. Uh, Mariza Matijas je naslednja. naslednja. Agradecer, ker agradecer nešto svoj ultimat. Hvala, gospod Konstanciju za vaše informacije. Vi ste danes tukaj zadnjič kot podpredsednik ECB-ja. In veseli smo, da ste prišli k nam na to razpravo. Sama bi želela se poglobiti pri naslednji točki in sicer gre za ICB e in pa njen program odkupa dolga, ne samo v perifernih državah, ampak eh, gre tudi za druge programe, ki jih izvaja ECB. No, ehm, pravzaprav je takšna nepravična prerasporeditev eh, poglobila razlike med državami. Ja, vidim, da ste naredili grimaso. Verjetno je boljše, če odgovarjate z besedami, kot pa z grimasami. Ali je res, da so države na severu v drugačnem položaju, kot pa države na periferiji? Pravzaprav zgodnejši problemi nikoli niso bili odpravljeni. Evropska centralna banka bi morala tukaj prevzeti svojo odgovornost. Evropska centralna banka je naredila samo malo za to, da bi popravila transfer kapitala iz perifernih držav v osrednje države. Ali bo novo predsedstvo ECB-a se lotilo tega problema Bo se s tem ukvarjal nov podpredsednik ali predsednik, sedaj bodo vodilni kadri nadomeščeni za novimi ljudmi. Zanima me, če so predvidena kakšna jamstva, s pomočjo katerih bi prišlo do kakšnih sprememb, dolgoročno gledano, ko gre za monetarno politiko e ECB-a. Uh, Hvala, bom odgovoril v angliščini, ker mislim, da je to boljši jezik za skoraj vse člane. Glede prvega vprašanja, se ne strinjam. Ja, kot je že pokazala moja telesna govorica, se pravčujem, ker sem bil tako očiten. Zakaj? Pravite, da bi bilo to zelo škodljivo. Skoraj da kot da ne bilo bolj, kot, skorda, kot um, da bilo bolje, da tega sploh ne bi storili. Sem vem, da tega niste mislili, ampak gledajte, bili ste zelo odločni, ko ste v bistvu um, vse krivili na transfer kapitala. Torej, češ da potem sploh ni bilo smisla, da smo se počeli, to ste želeli nakazati. No pa gledajte, stvar je čisto drugačna, kot pa ste vi povedali. Kot prvo, ECB je samo ena komponenta v evrosistemu. sistemu nakupi um, niso bili upravni v okviru ECB. Um, to torej je nacionalne centralne banke in večina prihodkov in pa dobičkov, ki je išla iz teh transakcij, je potem ostala v nacionalnih centralnih bankah, na njihovih računih. Torej, um, in potem so to porazdelili med uh, njihove torej delničare. To pomeni vladam v tem primeru v skladu z nacionalno zakonodajo. Potem ECB je tudi kupila samo majhen del teh vrednostnih papirov. In prav tako smo dodali še ta dobiček, tako uh, z vidika eh, kapitalskih dobičkov, kot tudi obresti. Smo to dodali. Mimo grede, gledajte, v nasprotju s tem, kar številni so dejali takrat, čež, da je ECB postala slaba banka z veliko toksičnimi uh, tipi sredstev. Ne, gledajte, mi smo v bistvu imeli kapitalske dobičke v ECB sredi teh programov. Torej, to niso toksična sredstva, imeli smo dobičke. Ampak, gledajte, to je bilo potem narejeno praktično po celotnem evrosistemu, tudi vključno s ECB, ja, tudi ECB. Ampak kaj se potem zgodi z dobički ECB. Lahko povečamo svojo splošno rezervo, ampak samo um, do ravni kapitala ECB in smo že na tej točki, sedaj ne moramo več zviševati svojih rezerv, kajti sedaj smo že na skrajni meji našega kapitala. In preostale dobička pa se potem porazporedi med nacionalne centralne banke ter vse gre nazaj nacionalnim centralnim bankam in te potem to razporedijo, dodelijo svojim vladam. Torej, torej eh, v bistvu eh, ni bilo tega velikega prenosa iz obrobnih držav v centr v ECB. Kot rečeno, dobički, ki so bili narejeni, so šli nazaj vladam, ne posamično, treba bilo upoštevati vse nacionalne banke, um, torej relativno gledano. Gledo, vse centralne banke v območju so bile profitabile in so potem razdelile dividende svojim delničarjem. Tudi kot rezultat prihodkov iz teh programov. In še nekaj treba vedeti. Centralne banke, torej ECB in nacionalne centralne banke, morajo biti finančno stabilne, glede na bilančne vsote. Uh, to je pomembno. To je tudi zapisano v pogodbah. Ampak ne glede na vse to, glede, mi lahko ohranimo samo dobičke v določeni meri, torej vse, kar se lahko da v splošno rezervo, preostanek pa gre nazaj državam. Torej, glede tega, potem drugo vprašanje. No, vi lahko poveste več o tem, torej, kaj bo storila ICB v prihodnosti. Torej, kaj bodo moji kolegi storili, kajti vi boste tukaj imeli pomeno vlogo glede prihodnosti, torej boste tudi vplivali na prihajajoče odločitve. Hvala. Coburn. Hvala, James Coburn. Uh. Not quite. I think he was an actor, but um, they all. Uh, ne ravno, mislim, da je on bil igralec, ampak bili smo vsi politiki, uh, ljudje, ki bi želeli biti tudi igralci. Kakorkoli, lepo vas pozdravljam. Imam vprašanje v zvezi z Deutsche Bank. Tukaj je situacija zaskrbljujoča. Prepričan sem, da ste prav tako zaskrbljeni kot mi. E, italijanske banke so tudi v zastrašujočem stanju. Že prej sem e, druge spraševal podobno, ampak ali se vam ne zdi, da Hverhofstadt e, in pa Barnier skušata kaznovati City of London, ki pravzaprav predstavlja banke v Evropi? Ali se vam to zdi pametno v času, ko so banke v Nemčiji in pa v Italiji eh, v zelo negotovem položaju? banke v Italiji ne dobijo dovolj eh, posojil tudi zato, ker želi, eh, ker želi nekdo kaznovati City of London. Če bo to povzročalo nove probleme, to ne bo dobro za te banke. Ali se vam ne zdi, da bi se morali pogovoriti z Barnijem in pa Verhofstadtom? Pravzaprav postajata uh, eh, stam in olijo Brexita. Morala bi se pametnejše uh, obnašati in uh, razumeti, da bosta morala še naprej poslovati z uh, City of London. Mi bomo uspešna, uspešno gospodarstvo, nujno boste morali poslovati z nami, spogled na to, da so vaše banke v tako slabem stanju. Hvala za vaše vprašanje. Ne strinjam se z vašim negativnim stališčem glede evropskih bank ali pa bank, ki ste jih omenili. Kar pomeni, da imam prav. Dobro, bomo videli. Torej, um, v zadnjem času se je odpornost evropskih bank močno izboljšala. Govorim poprečno gledano. Um, na splošno poprečno gledano je skupno premoženje evropskih bank sedaj uh, to eh, sedaj 14 odstotkov. Če temu prištejete še druga orodja in sredstva, pridete do 18 ali pa 19 odstotkov. E, to, kaj gre za delež skupnega premoženja, leta 2007 je ta delež našel 7 odstotkov, sedaj smo pa pri 14. Se pravi, banke so bolj odporne. E, tako da ne strinjam se s to negativno oceno. Res je, v nekaterih bankah v Evropi obstajajo problemi, tudi vi v Združenem kraljestvu ste imeli probleme med krizo. Tudi to je treba priznati. Ampak to, da potem rečete, da Evropa kaznuje City of London, ja, oprostite, mi nismo imeli nič opraviti z vašo zakonito odločitvijo, da uh, zapustite Evropsko unijo in da zapustite enotni trg. To so sedaj pač posledice odločitve, ki jo je sprejelo Združeno kraljestvo. Pustite mi, da končam, pravi gospod Konstanciv. Torej, prepričan sem, da bomo še naprej poslovali z Združenim kraljestvom v pomembnem obsegu, ko gre za industrijske izdelke, ko gre za storitve in vse ostalo. Eh, ja, prav gotovo, to bo končni rezultat trudnega procesa, ampak eh, vi namigujete na to, da bi kljub temu, da bi bili izven Evropske unije, da bi imeli svoj lasten nadzor, nadzor nad institucijami in trgi. Kljub temu želite ostati v enotnem trgu za banke in storitve, kot da ne bi stopili iz Evropske unije. E, to se seveda ni moglo zgoditi, se pravi, nihče ne želi kaznovati City of London prejet bo dogovor o nadaljevanju poslovanja, ampak pogoji se bodo spremenili. To je pričakovana posledica vaše legitimne odločitve, da zapustite Evropsko unijo. Jaz tako gledam na to. Ja, to je bila demokratična odločitev, pravico smo imeli do tega. E, to je naša pravica. Zakaj ste tako negativni? Če je to odločitev britanskega ljudstva, potem bi morali to pozdraviti. Ja, jaz nisem želel um, biti negativen do tega. Ja, tako bi vas razumela britanska javnost, pravi gospod Coburn. Ne, gospod eh, je želel povedati samo, da je presenečen na tem, da želite ostati na enotnem trgu. Poslanci govorijo vse poprek, zato jih je težko tolmačiti. Gospod Anemans govoril bom nizozemsko. Naj se vrnem k vprašanju, ki ga je postavil gospod Klinc o ciljih glede bilančnih izkazov. No, za vašega vidika seveda verjamete v Federalno unijo, v sistem za vedno več integracije in tem uh, se vam to ne zdi problem, ampak vprašanje gospoda Klinca je bilo povezano z uh, objavo v medijih študije inštituta Feri. Uh, eh, oni so v zgodovinski študiji prišli do zaključka, da ne gre izključiti kolapsa evropskega finančnega sistema. No, sedaj imamo Makronov načrte za nadaljno integracijo monetarne unije,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 Torej, to prizadene predvsem Nemčijo, Nizozemsko, Španijo in Portugalsko. Eh, Nemčija ima sedaj eh, bilanco 900 milijard. Če bi bila neka država prisiljena, da, izstopa, da izstopi iz evroobmočja, kakšno bi bilo tveganje z takšnimi negativnimi bilancami? Eh, Kaj eh, bi, kako bi se izognili temu problemu, da ne bi bilo eh, treba pristopiti ne, ne, eh, neposredno na unijo transferjev? Ja, eh, ko gre za to vrstne bilance, bi to veljalo samo v primeru, da bi neka država izstopila. Zelo ne zelo malo verjetno je, da bi se to zgodilo, kajti to bi imelo dramatične posledice za totično državo, ne glede na to, za katero državo gre. Kakor veste, ne moremo nobene države kar tako izključiti. To mora biti odločitev države same, da želi izstopiti. Potem, omenili ste posojila to strogo gledano niso posojila. Ekonomski organi teh eh, držav ne dobivajo kreditov ECB-a. Ekonomski akteri um, ustvarjajo evre in potem te evre plačujejo drugim državam. Ti agenti ne dobivajo ne dobivajo eh, sredstev iz Evropske centralne banke, zato te lahko posojajo firmam, eh, potem gospodinstvo in tako naprej. Ti evri gredo v druge države v, s pomočjo sistema centralnih bank in drugih bank. To je popolnoma običajen sistem. S tem torej valuta kroži, in gre za valuto, ki jo uporabljajo ekonomski akteri v vseh državah. Torej, eh, in potem centralne banke tudi eh, regulirajo registri, oziroma registrirajo te prenose. Lahko bi se zgodilo, da bi v primeru, da bi neka država odšla, za njo ostala posojila ki bi jih morala prevzeti centralna banka določene države. To je pač neizogibna posledica monetarne unije, tega sistema, enotne valute. Tako pač je. No, ampak kot sem že povedal, porast bilanc v okviru eh, target 2 ni povezana z eh, stresnimi situacijami ali pa bega kapitala iz teh držav. Eh, v naših publikacijah smo dokazali tesno o, povezavo med zmanjšanjem dolga in pa naših o, eh, programov za odpravo dolga. To je vse, kar lahko rečem v zvezi z Target 2 in pa v zvezi s tem, kako ta deluje.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 odboru. Eh, no, seveda mi podpiramo delo ECB-ja in pa vlogo, ki jo je ECB igrala pri gospodarski oživitvi. Eh, zavedamo se tudi dejstva, da sami ukrepi ECB-ja ne bodo dovolj za gospodarsko oživitev v državah. Vrnil se bom k temi inflacije. To, torej, rekli ste, da je sedaj inflacija nekje okrepila nekje okrog enega odstotka, to je še vedno pod našim ciljem. Eh, in eh, tudi rast eh, gospodarstva v državah članicah še ni takšna, kot bi si želeli. V tem času ECB razpravlja o umiku programa kvantitativnega kvantitativnega lajšanja. To kaže na eh, to, da se želi, eh, da želi ECB postopoma umakniti program eh, spodbud za gospodarstvo. Kako boste zagotovili, da umik teh ukrepov ne bo negativno vplival na evro območje? In pa še nekaj me zanima. Pogosto se zgodi, da državi ne razumejo ukrepov ECB. Eh, zakaj monetarna politika in pa gospodarska rast ne povzroči večje inflacije? Eh, kaj so tisti faktori, ki vplivajo na to, da ne dosegamo ciljev na področju inflacije? Potem še nekaj. Državljani so se navadili na to, da stalno govorijo o krizi in o tem, da živijo v krizi. sedaj bi naj to situacijo že presegli in govorimo o gospodarski oživitvi. Ampak ljudje tega niso občutili, tega ne razume, ne razume te oživitve na enak način, kot je razumela posledice krize. Eh, kako naj poskrbimo za to, da bo to sporočilo prišlo do prebivalstva, predvsem do tistih eh, najbolj eh, občutljivih eh, delov prebivalstva, kako naj oni na enak način razumejo in občutijo to oživitev, ehm, torej kako naj to občutijo na enak način, kot so občutili gospodarsko krizo. Hvala za to vprašanje, začel bom na koncu. Torej, prilagoditve v našem programu nakupov Torej, počasen umik teh ukrepov ne bo negativno vplival na rast. Ehm, pravzaprav eh, ukinitev teh ukrepov kaže na to, da je prišlo do oživitve gospodarske rasti. 2,5 je znašala eh, gospodarska rast v evroobmočju, lano, lansko leto, 2,4 bo znašala eh, letos, 1,9 odstotkov naslednje leto. Se pravi, Eh, gospodarstvo si je opomoglo, kljub temu, da je brezposelnost vedno visoka, no, ampak brezposelnost trenutno znaša 8,9 odstotkov, kar je najniže po letu 2008. Se pravi, gospodarstvo si je opomoglo, ampak seveda vsi deli družbe tega še niso občutili. Ampak še enkrat, če si ogledate uh, razvoj. Uh, mnenja potrošnikov, njihov nivo optimizma, potem lahko zaznate izboljšave, ki so vidne, seveda povprečno, pašalno gledano. Potrošniki torej razumejo, da je prišlo do uh, oživitve. Ravno, zasebnja, ravno zasebna trošnja je uh, Eh, bila spodbuda za gospodarsko rast. Zasebna trošnja se je, največ, eh, se je v največji meri povečala in to pomeni, da so potrošniki občutili to rast in so okrepili svoje nakupe. Se pa strinjam, da še vedno obstajajo deli družbe, ki jih oživitev še ni dosegla, ki tega ne občutijo. To je res. To je pač posledica delovanja naših držav in pa našega gospodarstva. Ni pa popolnoma res, če rečete, da družba in pa potrošniki sploh niso občutili oživitve. Plače so še vedno uh, nekoliko nizke. Uh, Eh, kar nas preseneča. Mi smo pričakovali, da se bodo z gospodarsko rastjo plače zvišale. Obstajajo tudi znaki za to, da bo, to, da bo do tega zvišanja prišlo, ampak trenutno se to še ni zgodilo na preprečljiv način. Eh, pravzaprav smo zgodovinsko gledano še vedno pod eh, ravnjo rasti plač v Evropski uniji. To je še vedno presenetljivo glede na trenutno gospodarsko rast, ampak uh, Tudi zato obstajajo določeni razlogi. Kriza je povzročila določeno inerco, vsi so sedaj bolj previdni pri svojem obnašanju. Sindikati in delavci so na nek način eh, to sprejeli, še vedno jih skrbi brezposelnost, zato so sprejeli to zmernost pri rasti plač. To je ena izmed razlag za to, da Eh, inerco. Ampak tudi to se bo v prihodnje prav gotovo spremenilo. Gre samo za vprašanje časa. Potem prišlo je tudi do uh, pocenitve valute, tudi to vpliva na inflacijo. Vse to Eh, seveda prispeva k takšnemu občutku, ampak številke so tukaj jasne. Upam, da bodo politike redistribucije prispevale k izboljšanju in da bo tudi rast zaposlenosti eh, ponudila priložnost za eh, oziroma da bo povzročila pozitivne spremembe za tiste sektorje, ki trenutno gospodarske oživitve še niso občutili. Mi smo edino gospodarstvo na svetu, ki je od leta 2014 ustvarilo več kot 6 milijonov uh, mest. To ni zanemarljivo in to so prav gotovo marsikje občutili. To je pravzaprav um, nujno prispevalo tudi k izboljšanju odnosa potrošnikov v Evropski uniji. Pedro Silva Pereira in eh, nešto so. Hvala lepa, pozdravljam Viktorja Konstancija, podpredsednika ECB. Pozdravljam ga ob zadnjem nastopu v Evropskem parlamentu in zahvaljujem se mu za opravljeno delo eh, v času eh, ko je bil podpredsednik Evropske centralne banke, zelo si je prizadeval tudi za Portugalsko. Eh, torej, zahvaljujem se vam za vse delo, ki ste ga upravili v osmih letih svojega mandata. Leta 2017 je monetarna politika ECB-ja prispevala k preprečitvi kolapsa evroobmočja. Evropska centralna banka je odigrala pomembno vlogo pri stabilizaciji evroobmočja, pri stabilizaciji gospodarstva. Nekateri kolegi so bili do vas kritični, predvsem je bil kritičen gospod eh, Balc iz eh, ILS-a. No, eh, v skupini socialistov pa menimo, da je monetarna politika ECB-a znak odgovornosti, ki ste jo prevzeli. Uh, cilj eh, dveodstotne inflacije, ki je cilj ECB-a, eh, e še vedno ni dosežen. No, ampak verjetno bo ta cilj srednjeročno gledano uresničen. Imam vprašanje v zvezi z makroekonomsko politiko. Torej, poleg, poleg vzdrževanja monetarne politike, poleg uloge podpore gospodarstvu, Eh, no, ta podpora gospodarstvu seveda ni večna. Poleg teh nalog, torej me sprašuje, ali menite, da je lahko monetarna politika dejavnik, ki lahko prispeva tudi k uresničevanju drugih politik, recimo proračunske politike ali pa uh, Eh, politike strukturnih reform. Neutralna proračunska politika v zadnjih letih se bo verjetno v prihodnih letih eh, spremenila. Države, ki imajo večji proračunski prispevek, bodo morale več prispevati v proračun. Potem. Reforme, ki so potrebne za bančno unijo. Treba je nujno sprejeti agendo posodobitve evroobmočja. Če ne bomo imeli proračunskega stebra, pa eh, te reforme ne bodo dovolj eh, daljnosežne. Hvala lepa, govoril bom angliško. Najprej hvala za vaše prijazne besede. v zvezi z mojim mandatom. Kar se tiče vaših vprašanj. Monetarna politika se prilagaja pozitivnemu razvoju gospodarstva, torej se normalizira, ne bo pa postala bolj eh, restriktivna. Uh, oziroma to seveda pomeni, da bo politika postala bolj restriktivna. Um, nekateri kritizirajo više obresti, ampak to je povezano tudi z uh, rastjo plač in tako naprej. Eh, to je povezano z BDP-jem eh, in jasno je, da se v primeru rasti BDP-ja in pa rasti gospodarstva mora na to odzvati tudi monetarna politika. Uh, To je običajen cikel v gospodarstvu. Potem, eh, kar se tiče eh, vašega vprašanja v zvezi z prilagoditvami monetarne politike. Ja, res je, monetarna politika se sedaj mora prilagoditi novi situaciji. Če bo prišlo do novih šokov, uh, bo se na to v bodoče morala odzvati fiskalna politika. Tako se je zgodilo tudi eh, v času krize. Tudi to je nekaj popolnoma običajnega. Tolmačenje komisije leta 2014 in 2015, torej gre za. Uh, fleksibilnost pri tolmačenju pakta stabilnosti in rasti. Ja, dopustili smo fleksibilno tolmačenje tega, pustili smo državam članicam nekaj več fiskalnega manevrskega prostora, to je jasno. Ampak, če bi se v če bi v prihodnosti prišlo do nove recesije, čeprav je to malo verjetno, se bodo bodoče države članice morale bolj zanesti na fiskalno politiko. Ta se bo morala ozvati na takšne šoke. No, eh, kar se pa tiče vašega drugega vprašanja, tukaj odgovarjam tudi drugim kolegom. In sicer gre za predlog predsednika Makrona. Ja, vi ste to vprašali. Torej, preden je predsednik Macron uh, predlagal svoj program, je nekaj podobnega um, predlagala že um, konvencija petih predsednikov. Uh, gre za pomembne predloge v zvezi z prihodnostjo evroobmočja. Gre za predloge, s pomočjo katerih naj bi se odzvali tako na asimetrične, kako tudi na simetrične šoke to, so, to je zmogljivost, ki jo potrebuje monetarna unija. Ne gre samo za razvoj proračunske vrstice za evroobmoče, gre prej za ustanovitev sklada, kateremu bi se lahko zatekli v primeru uh, hudih makroekonomskih šokov, zato da bi stabilizirali uh, makroekonomsko situacijo. Tega monetarna unija do sedaj ni imela in eh, če želi monetarna unija okrepiti svojo odpornost, bo takšen sklad potrebovala. In nujno je treba okrepiti odgovo, eh, odpornost monetarne unije. Monetarna unija bo bolj učinkovita, bolj odporna, če ne bo fragmentacije, če eh, motnje ne bodo, ne bodo imele tako eh, destabilizacijskih učinkov. Eh, takšen sklad bi se lahko, eh, bi lahko pripomogel k odpravi fragmentacije monetarne unije. Hvala lepa. Še štirje govorniki so na vrsti. Prosim, da se držite časa za govor. Zmanjkuje nam časa. Gabriel Mato, še enkrat. A ver, cambiando un poco de tercio. Eh... Ja, uh še neko drugo vprašanje. Trenutno je prednostna naloga napredek eh, ekonomsko-monetarne unije. Eh, v zvezi s tem eh, razpravljamo tudi o možnosti lasne fiskalne zmogljivosti Eh, in pa sklada za evroobmočje. ECB je predlagala centralni mehanizem stabilizacije, zato da bi se lahko obranili pred asimetričnimi šoki v državah članicah. Ta predlog ste osredotočili na potencijalni učinek na gospodarske sektorje, ne pa tako v tolikšni meri na države same. Čeprav razumem, je eden izmed ciljev ECB-a to, da ne bi ustvarila mehanizem avtomatskih transferjev iz ene države v druge. Zato vas sprašujem, kako boste lahko zagotovili to, da bo ta model prilagojen tako gospodarskim sektorjem in da bo lahko pomagal tudi uh, državam, ki bi se lahko znašle v težavah kako lahko poskrbimo za stabilnostni mehanizem, ki bo pomagal tudi državam evroobmočja v primeru kriz ali pa asimetričnih šokov. Hvala lepa. Prvič, ECB kot institucija ni podala nobenega konkretnega stališča o tem, kakšna bi bila ta centralna fiskalna zmogljivost. Mi podpiramo poročilo petih predsednikov in pa splošno stališče, da potrebujemo takšno uh, Eh, funkcijo makroekonomske stabilizacije. Vendar pa Evropska centralna banka ni predlagala nobenih podrobnosti v zvezi s tem. Eh, lahko da obstaja delovni dokument, kjer so omenjeni predlogi, ampak eh, delovni dokument kot takšen naše institucije ne zavezuje. To je, pom, to je treba nujno razumeti ko gre za makroekonomsko stabilizacijo, tukaj obstajajo razno razne rešitve. Eh, lahko je to centralno urejeno, lahko je to sklad za slabe dni, lahko gre za zaščito investicij. Različne rešitve tukaj obstajajo, ni pa uradnega stališča ECB-a o tem, bi, kakšen ukrep bi bil najboljši za. Uh, takšno makro, funkcijo makroekonomske stabilizacije. Jakob von Fajseker. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Gospod podpredsednik, veselje mi je, da ste eh, z nami. Najprej bi vas želel eh, vprašati o dogodki, ki so se zgodili na začetku vašega mandata, torej leta 2011, če sem natančen. Takrat je prišlo do čudnega porasta obresnih mer. In uh, gledano z današnjega vidika, mislim, da marsikdo misli, da je to bila napaka. Ampak, če si ogledate takratne stopnje inflacije, je jasno, kaj je to povzročilo. Se pravi, moje vprašanje, če gledate nazaj na osem let vaših, eh, vašega mandata, če si danes ogledate nagibanje obrestnih mer, ali se vam zdi, da bi morali biti previdni, ker smo blizu nične mere, bi morali biti previdni oziroma ali bi nam morala ta epizoda iz leta 2011 eh, eh, povedati, da pravzaprav eh, nima smisla, da nas te obresne mere sedaj skrbijo, glede na to, kaj se je takrat zgodilo. In pa drugo vprašanje. Uvodoma ste omenili EDIS, torej schemo za zavarovanje vlog. Eh, omenili ste vse tri korake v zvezi z zmanjševanjem tveganj, ki so pomembni pri vsakem možnem dogovoru. Me pa je presenetila odsotnost neke točke in sicer gre za eh, tveganja povezana z državnim premoženjem. Zanima me, če uh, vam je zmanjkalo časa, da bi omenili še to četrto točko, oziroma ali menite, da uh, eh, tveganje v zvezi z državnim premoženjem ni nekaj, kar bi nas moralo skrbeti v povezavi z Edisom. In pa še moje tretje vprašanje. Danes sem z zanimanjem prebral Bloomberg je poročal o tem, da ste na zadnjem uh, sestanku sveta uh, ECB razpravljali o likvidnostnem mehanizmu za reševanje bank. In sicer ECB bi lahko ponudila likvidna sredstva za banke v težavah, ampak eh, potem bi to premoženje imelo nižjo kakovost. Tako je poročal Bloomberg, ampak vi ste bili prisotni na tem sestanku. Zato me zanima, ali bi se vam zdelo primerno, da bi imeli eh, nižje standarde glede um, likvidnosti dobrih bank ali ne. Kar se tiče porasti obrestnih mer leta 2011, kot ste omenili, eh, ja, sedaj gledano nazaj, lahko imamo različna stališča o tem, ampak treba je povdariti, Torej gre za spremembe obresne mere, ki so se zgodili pred poletjem leta 2011. Razumeti moramo, da je takrat bila inflacija v Evropski uniji 2,5 ali 2,7, torej nad ciljem dveh odstotkov. In pa rast v prvi polovici 2011 je bila približno 2 odstotka. Torej, dogodki v prvi polovici leta 2011 so nakazovali na to, da je prišlo do oživitve po krizi. To je torej kontekst, v katerem so bile sprejete te odločitve. No, po poletju leta 2011 se je pa zgodilo nekaj popolnoma uh, nepričakovanega. Vse takratne gospodarske napovedi so bile zgrešene, kajti v drugi polovici leta 2011 se je gospodarstvo poslabšalo. Uh, to je imelo seveda posledice za inflacijo. Pričakovanja torej niso bila izpolnjena. In zato smo takrat te poraste iz časa pred poletom 2011 um, spet reverzirali uh, novembra 2011. Kakor veste, je na gospodarsko politiko treba gledati v daljšem časovnem obdobju. Zato uh, takratnega porasta vsega, obrestnih mer ne moremo uporabiti kot razlago za ponovni upad gospodarstva, ki je prišel kasneje. Zato je bila kriva fiskalna politika. Fiskalna konsolidacija, ki so jo opravile eh, države članice v evrom območju, preprosto ni bila dovolj. In to je dobro dokumentirano eh, v naših dokumentih. Torej, gledano nazaj, seveda, pričakovanja, ki so takrat obstajala, niso bila upravičena, ampak mi smo te porasti novembra in decembra istega leta zelo hitro popravili. In pa še vprašanje povezano z eh, tveganji v, v zvezi z državnim dolgom. Ja, na to se odzivamo na podoben način kot o tem govori poročilo petih predsednikov. Poročilo petih predsednikov priznava, da to je potencijalni problem, kajti če bi prišlo do koncentracije uh, portfeljev bank v domačem dolgu, potem bi to v stresnih situacijah situacijah lahko povzročilo probleme za te banke. No, ampak poročilo petih predsednikov istočasno govori tudi o tem, da je v zvezi s tem potrebna mednarodna spremenitev, eh, mednarodna sprememba pravil v zvezi eh, v zvezi s tem, eh, v zvezi z državnim dolgom. Zato pa je pristojen bazelski odbor. No, tveganja v zvezi z državnim dolgom so seveda kompleksna, ne morem na dolgo in široko govoriti o tem. Je pa jasno, da vsaka posamična sprememba ne pomeni nujno nestabilnosti na določenih uh, trgih. To je seveda problematično. Določene države morajo vsako leto uh, um, prenesti na stotine milijonov državnega dolga. To ni rast državnega dolga, to so preprosto prenosi. In zato se zanašajo tudi na, zato so tukaj vključene tudi tiste obveznice, ki uh, dosežejo uh, zrelost oziroma dospelost. Torej, ti prenosi državnega dolga iz leta v leto so prav gotovo problem. No, bom pa o tem nekaj več povedal na moji zaključni konferenci. Kar se tiče likvidnosti v mehanizmu reševanja, Ja, ta novica je povzročila kar nekaj izmede. To ni povezano z likvidnostjo v dobrih bankah, ki izstopi iz programa reševanja. Če ta banka v dobrem stanju, potem eh, lahko ponovno majstopi iz programe in lahko spet dostopa do ekonomskih operacij, tako kot eh, vsaka druga banka. V tem smislu ni spremembe, ko gre za dobre banke, ki izstopajo iz mehanizma reševanja. Ne bo sprememb. Drugo pa je, če bi v postopku reševanja, ki lahko traja kar nekaj dni, No uh, torej, če ni moratorija v postopku reševanja, bi se lahko pojavila potreba po likvidnosti za to banko v času, ko je ta še v postopku reševanja. E, to je problematično v tem kratkem časovnem obdobju. Jaz sem tukaj omenil samo to, kar obstaja že v ZDA in pa v Združenem kraljestvu. V Združenem kraljestvu je Bank of England predvidela poseben program, posebno zmogljivost za uh, likvidnost v postopku reševanja, za torej tiste časovne, za kratka časovna obdobja, zato da banka lahko še naprej. Uh, Eh, opravlja svoje funkcije, ampak bank, uh, Bank of England bo v tem času dobila jamstva strani finančnega ministerstva. V tem času namreč ECB ne more ponuditi likvidnosti banki, ki je v težavah ali pa je v postopku reševanja. Kajti takšna banka je bila razglašena za banko, ki propada ali pa lahko propada. In mi v takšnem primeru banki ne moremo pomagati. Eh, Združeno kraljestvo, recimo pa ZDA, pa imata za to predvidene postopke. ki lahko ponudijo um, nekaj več gotovosti banki tudi v času reševanja. In upam, da bo Evropska unija ponudila neko rešitev za ta problem. To potrebujemo, če želimo soliden režim reševanja bank. Thank you, Hvala lepa, Pervonš Beres. Merci, au nom de, du... Hvala. V imenu skupine socialistov bi se vam tudi sama zahvalila za vsa ta leta sodelovanja. Vem, da ste danes zadnjič tukaj, torej um, res bi se vam rada še enkrat zahvalila, tako kot druge. Imam še par vprašanj. Kot prvo, skupaj s sosedom pripravljava skupno poročilo, torej s kolegom iz ILS, eh, poročilo o torej, reviziri nadzornih agencij in pa o tem, kako razviti obremenitvene teste. No, mislim, da centralne banke tukaj imajo že kar nekaj prednosti, ampak um, Mene zanima, kako razmišljate o različnih scenarijih in različnih okoliščinah, kako se ti različni scenariji vključujejo v obrnitvene teste, tudi za centralne banke. Mislim, da je jasno, da ta tvigana obstaja. Torej, kako bi vi to lahko vključili v svoje strategije za obrnitvene teste? Potem kot drugo vprašanje. Kako centralna banka govori, ko razmišlja naprimer o nevarnju svojih članov. Imevanje vašega naslednika je vzbudilo kar žgoče razprave, pomisleke in tako dalje, veliko skrbi. Smo slišali legitimnih pomislekov, kajti to, kako se imenujejo eh, torej člani upravnega odbora, seveda vpliva na legitimnost same organizacije, centralna banka, pa ima že redno prakso zelo krajših časovnih obdobij za imenovanje brez prave javne razprave. Ali se vam zdi, da je to dobra praksa? Ali si morda lahko predstavljate drugačno prakso v prihodnosti? Potem pa še zadnje vprašanje, ki je povezano s prvim. Tu gre za Eh, strategije nakupov pri kvalitativnem popuščanju QE. Kaj mislite o pregledosti centralnih bank pri nakupovanju um, podjetniških obveznic? Torej, ali je transparentnost zadosti visoka ali bi lahko storili več? Kakšno strategijo ste si zamislili? In potem, kako bomo išli iz te strategije? Pa še nekaj se je treba tukaj razjasniti. Uh, kakšni so nakupi, naprimer, um, rjavega ali pa zelenega gospodarstva. To zelo vpliva na ta podjetja. Torej, mislim, da moramo gledati širšo sliko na evropski ravni pri teh nakupih. Hvala. Uh, Hvala lepa. Odgovoril bom v angleščini. Kar zadeva stresne teste in okoljska tveganja imate prav. Okoljska tveganja niso vključena v redne stresne teste, ki se izvajajo. To bi bilo težko. Mislim, da bi to sicer morali storiti. In mislim, da bi morali izvesti analizo občutljivosti na večje okoljske nesreče. Tam bi bila tveganja pomembna ampak večjih okoljskih nesreč ni mogoče vključiti v redne stresne teste. To ni nekaj, kar ima stopnjo verjetnosti, ki bi bila pomembna za izvedbo stresnih testov. Ampak Bank of England, na primer, poskuša oceniti, kaj pa če se zgodi, da bodo podnebne spremembe prispevale k temu, da se bodo segreli oceani, kaj bi to pomenilo za sredstva v Združenem kraljestvu. Strinjam se, to bi morali storiti, čeprav to niso redni stresni testi, kajti možnost je, da bi to vplivalo na naša sredstva. Zato bi banke morale biti zaskrbljene, še posebej pa seveda zavarovalnice bi morale upoštevati te potencijalne dogodke. In vem, da se nekatere zavarovalnice tega zavedajo, ampak to bi morali vključiti tudi v delo nadzornikov, zato da bi lahko ugotovili, kaj je moč storiti. Kar zadeva drugo vprašanje, postopki, ki so predvideni v zakonodaji, se po mojem ne bodo spremenili in kakor veste, tukaj odloča svet. Parlament in ECB imata samo posvetovalno mnenje tukaj, gre torej za odločitev Evropskega sveta. Zato mislim, da to ne bi spremenilo nič. In še zadnje vprašanje. Pojavljajo se vprašanje v zvezi z našimi programi nakupov. Ampak eh, na začetku moram povedati, da smo bili pregledni, kar zadeva programe nakupov. Tako v zvezi z državnimi obveznicami, kjer zagotavljamo vse vrste podatkov, zdaj naprimer napovedujemo, kakšni bodo odkupi v naslednjih mesecih do konca leta, kot tudi v zvezi z obveznicami podjetij, ki jih kupujemo. Mi smo centralna banka, ki zagotavlja več podatkov kot katera koli druga centralna banka, ki opravlja nakupe obveznic podjetij. Vsak teden razkrijemo zneske, ob tem pa objavimo tudi sezname skupnih nakupov. Prav tako objavimo sezname obveznic, ki jih kupimo. Nobena druga centralna banka tega ne počne, ne razkrijemo pa, koliko je katera centralna banka kupila katerih obveznic. Zakaj? Zato, ker menimo, da bi naši nakupi morali biti upravljeni tako, da imamo v mislih monetarni učinek, ki ga želimo doseči. Ampak želimo se čim manj utikati v oblikovanje cen na trgu dobro razumemo, da vlagatelji podjetja in banke želijo vedeti, koliko vsake obveznice ima vsaka centralna banka. Če bi to vedeli, potem lahko oni sami izvedejo svoje izračune pri teh obdobjih. Oni želijo vedeti več, ampak mi ne želimo zagotoviti več podatkov, kajti to bi vključilo in vodilo le do tega, da bi vplivali na cene in nič drugega. Torej, vse obveznice, ki jih kupimo, so objavljene na spletni strani in tudi skupni zneski so objavljeni na spletni strani. 47 izdaj zelenih obveznic smo kupili. To predstavlja 5 odstotkov skupnega portfelja nakupov. Čeprav 47 zelenih obveznic predstavljale 3,8 odstotka količine obveznic, ki jih imamo v lasti. Kakor veste, pomagamo tudi Evropski investicijski banki, ki je zelo aktivna na tem področju, tudi na področju izdaje zelenih obveznic. Samo da vam povem, da ne gre za vprašanje, ki smo ga zanemarili. Po našem mnenju smo postopali korektno in nismo ogrožali monetarnih ciljev naših programov. Hvala lepa. Nadaljevali bomo s tem vprašanjem, kajti tudi pri zaslišanju naslednjega kandidata bomo govorili o izboljšanju preglednosti in o tem, kako zastaviti cilje na področju nakupa obveznic. Še naprej bomo torej aktivni na tem področju. Hvala lepa, imeli smo dobro izmenjavo mnen, kot običajno z vami bi rekel. Kakovost je bila visoka, tudi resnost vprašanj in odgovorov je bila na visoki ravni. Ne gre samo za formalnost, vi se res spustite v vsebino in zato nam je vedno zelo všeč, da ste z nami. Hvala lepa še enkrat, dragi podpredsednik Konstancijo, hvala za vaše delo, hvala za prispevek k Evropski uniji in želimo vam obilo uspeha v prihodnosti. Mislim, da si gospod zasluži aplaus. Thank you. Okay, goodbye. All the best to you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 gre za določitev sedeža Evropskega bančnega organa. Govorili bomo o predlogih sprememb. So poročevalca, sta tukaj. Ne bom dolgovezil, točka je preprosta, imamo nekaj predlogov sprememb, o katerih moramo govoriti. Gre za poročilo palc, beres. Kar takoj bom dal besedo so poročevalcem. Burkhardt, izvoli. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za priložnost, da imamo danes popovdan izmenjavo mnenja o predlogih sprememb. Predlogov sprememb je vsega skupaj 19. Še enkrat želim spregovoriti o jedru m, mm, skupnega poročila, ki smo ga pripravila skupaj z Pervonš. In sicer, kar zadeva selitev sedeža, želiva povedati naslednje. Želiva kritizirati odločanje na ravni sveta in komisije. Potem imamo tudi zahteve glede dodatnih pojasnil, kako je prišlo do določitve lokacije nove sedeža in kako so bili opredeljeni kriteriji za selitev. Prav tako pozivamo k temu, da bi še pravi čas preučili skupno izjavo, kar zadeva organe, kakor je bilo potrebno v primeru EME. In zahtevamo tudi, da bi Evropski parlament imel možnost soodločanja pri določitvi sedežev. In prav tako želimo ohraniti ločene pristojnosti treh organov, ne glede na to, kakš, kako bo rešeno vprašanje sedeža. In na koncu še zahteva, da bi morala selitev Eve poteči še pravočasno in sicer še pred izstopom Združenega kraljestva iz EU. Po poteku roka za vložitev predlogov sprememb v ekonu, vidimo, da kolegice in kolegi v odboru niso spodkopavali najnega pristopa. 19 predlogov sprememb je bilo vloženih, kar zadeva zakonodajno resolucijo, ampak vsi predlogi sprememb se ne. Pravo imaš. 14 jih je. Dobro, se znam računati. Morda bom moral menjati službo. Dobro, 14 predlogov sprememb imamo, kar zadeva zakonodajno resolucijo. In skoraj vsi se ukvarjajo z selitvijo Evropskega nadzornega organa pašalne zahteve glede povišanja proračuna ne spadajo v to poročilo, prav tako ne spadajo sem pozivi k bolj strožji regulativi na področju finančnih trgov po Brexitu. Moja skupina ni vložila nobenega predloga spremembe, zato želim izkoristiti to priložnost za to, da še enkrat izpostavim pripravljenost ELS da se podpre obstoječ tekst. Kot smo storili pri EMI, bi lahko Evropski parlament podal izjavo o tem, da bi se mm, revidirala skupna izjava v prihodnosti. Prav tako se moramo izogibati nacionalnim egoizmom, kar zadeva na osedež in v parlamentu moramo jasno povedati, da odločitve brez nas ne sme biti. 24. aprila bomo imeli glasovanje v odboru in potem upam, da bomo čim prej lahko začeli trialog z svetom. Najlepša hvala. Hvala, Permonč Beres. Euh, euh, euh, hvala. Kolega Balc je že povedal vse, kar je bilo najbolj pomembno. Um torej ne bi še enkrat razlagala predloga. Um, o tem smo že govorili, sedaj pa 14 predlogov sprememb, ki so bili vloženi. No, uh, nekaj so jih vložili tudi socialisti, z večino teh se seveda strinjam, morda ne z vsemi, ampak vendarle, paradoksalno, ampak vendarle je to tako. Mislim, da je tukaj bistvo to, da ohranimo sam duh tega predloga sopravčevalcev. In to bistvo predloga je eh, ta preselitev sedeža EBE na čim bolj primeren način. Kot je že dejal odbor za proračun, želimo večjo smotrnost pri proračunu, koliko se le da. To je bistveno. In še nekaj ob tej priložnosti lahko še enkrat spomnimo na vlogo Evropskega parlamenta pri takšnih situacijah. Tukaj imamo potem tudi skupno izjavo z leta 2012 in ta ni prilagojena trenutni situaciji. In še nekaj bi rada omenila, čisto mimo grede. Je pomembno, da parlament eh, želi še enkrat odpreti to izjavo iz leta 2012 in o tem govoriti. Ker ti načeloma si lahko predstavljamo, da pred koncem tega mandata bi imeli že novo agencijo. Ne vem čisto točno, kakšen bo ime, kakšen bo ime ampak govori se o novi agenciji na predlog komisije. Mislim, da je bila to agencija za delo, torej uh, nekakšna organizacija za koordinacijo med nacionalnimi delovskimi inšpektorati. Zato me zanima, kako bi parlament to obravnaval. Torej, naprimer, kako bi določili sedež takšne nove organizacije. Torej, to je relevantna, aktualna razprava. No, sama seveda želim, da bi lahko čimprej odprli razpravo s svetom, tako da bi stabilizirali zakonodajni okvir za takšno premestitev organa, leba, kajti eno je politična odločitev, poleg tega pa so tukaj še drugi pomembni elementi, naprej tudi Brexit. In jasno je, da sedaj potrebujemo bačni organ, ki bo takoj začel delovati na novem sedežu. To zagotovo podpiramo. To je pomembno. Sedaj ne bi šla čez vse te predloge sprememb posamično, ampak mislim, da lahko rečem na splošno, da marsikaj lahko podpremo. To glede vizmu. Potem nekaj pa mislim, da ni spremljivo, ker je v nasprotju z pogodbami, eh, torej to, kar se nanaša na sedež. In še nekaj, no, se moram še dogoditi s sopročevalcem, ampak um, Mislim, da se mora dogotiš o tem, ki bi lahko spremenil ta predlog. Torej, kot rečeno, 14 predlogov spremenim so rožili kolegi, poleg tega imamo še 5 predlogov so pročevalcev. Potem pa še mnenje dveh drugih odborov, torej eh, odbor za proračun in pa odbor za ostane zadeve. Sta povedala svoje mnenje najprej odbor za ostane zadeve. Ta je bil zelo izviren, kajti na pobudo kolega Broka, je ta odbor sprejel izjavo, ta bila pripeta k glasovanju v zvezi z novim sedežom eh, organizacije torej za zdravila. Torej, tu je nov predlog, mislim sedaj, da je bo to odveč, glede na to, kar mi tukaj predlagamo. Mislim, da nima smisla, da trikrat govorimo isto. Torej, če nekaj že rečemo, potem nima smisla, da se to ponavlja. Še nekaj, potem pa odbor za proračun in njihovi predlogi. Ti niso predlogi na zakonodajni predlog, ampak so to predlogi na resolucijo. In večina teh mislim, da bi lahko bila spremljiva za naš odbor kajti mislim, da gre vse v pravo smer. Sploh omenim, naj omenim naprimer to pripombo glede učinkovitosti in pa pravilne uporabe javnih podatkov. To je primerno, hvala. Hvala. Sanderja Lonesa ne vidim. Boste spregovorili vi, gospod Luke? Da. Hvala, gospod predsednik gospod Lunes se opravičuje, danes ga žal ni med nami, ampak prosil me, da preberem naslednjo izjavo v njegovem imenu. Strinjamo se z splošnim besedilom v osnutku poročila EP. Podpiramo komentarje glede odnosa med EPA in ESMO, še posebej pa želimo izpostaviti komentarje glede postopka glasovanja samo še en komentar na visoke ravni želimo podati in ta komentar smo podali v obliki predlogov sprememb. Vsaka revidirana skupna izjava glede decentraliziranih agencij z dne 19. julija 2012 in vsaka krepitev uloge Evropskega parlamenta bi morala spoštovati načelo geografske distribucije in ravnotež med velikimi in majhnimi državami članicami. Vprašanje geografske distribucije in vprašanje morebitnih pomankljivosti ali slabšega položaja manjših držav članic je nekaj, kar je povedal gospod Hayes. EBA naj bi se preselila v Francijo, po drugi strani pa imamo še države članice, kjer ni nobene agencije. Lepo bi bilo, če bi poročevalce to upoštevala v končnem poročilu. In gospod Lunes pravi, najlepša hvala. Yeah. Hvala lepa, gospod Klinc. Hvala lepa, gospod predsednik. Poročilo in komentarji gospoda Palca so mi všeč. Paziti moramo, da bomo kot parlament vedno sprejemali in tudi izvajali svoje naloge in pristojnosti svet v zadnjih letih ni izpustil nobene priložnosti za to, da se pojavi in postavi za prvega med edinimi, kar zadeva institucije. To, kar je treba storiti, smo storili in vesel sem, da smo izbrali jasen jezik za to, da povemo, kar želimo povedati. Eba in ema naj bi se selili na osnovi žreba. In to mi kaže, da mm, pri merilih glede izbire nekaj ne gre tako, kot je treba. Merila naj bi bila pregledna, jasna in tako naprej. In če je tako, potem mora priti do relativno jasne odločitve, ne pa da se na koncu žreba glede zmagovalca. To ni dobro. Sam sem sicer Nemec, ampak uh, všeč bi mi bilo, če bi Ebo preselili naprimer v srednje Evropsko državo ali naprimer na Slovaško. Bratislava se je prijavila. Lepo bi bilo, če bi Bratislava dobila Ebo, to se žal ni zgodilo. razumem predstavnika EKR, gospoda Lunesa, namreč, da bi se bolj upoštevalo majhne države članice in da bi se bolj upoštevala geografska porazdelitev. Vendar ne strinjam se s predlogom spremembe 13, kajti tam daje vtis, kot da bolj kot je velika vloga Evropskega parlamenta, manjša je možnost, da bi manjše države članice gostile agencije Unije, tega ne morem podpreti. Tudi predlog premembe 14, gospoda Tanga, mi ni všeč, kaj ti. Podporne storitve med EBO in EMO bi, ESMO in EBO bi lahko združili, ampak ne med tremi agencijami. Bolj mi je všeč izvirno besedilo. podpiram poročilo in z izjemo teh dveh predlogov sprememb podpiram tudi predloge sprememb drugih poslancev. Hvala. Hvala. Slovaška se je prijavila za medicinsko agencijo, ne za EBO. Ne morete biti za Slovaško. Mislim, lahko, če želite, ampak eh, no, kakorkoli. Svengi kot čisto na kratko, sami nismo vložili predlogov sprememb, zato ker smo zadovoljni z osnutkom poročila. Prebral sem vse predloge sprememb in mislim, da noben predlog, predlog spremembe ni potreben. Poročilo lahko podpremo v trenutni obliki, lahko pa sprememo tudi kakšen predlog spremembe. Nam to ni tako pomembno. Dobro, nekateri so malce nenavadni, ampak to ni bistveno vprašanje. Za me je bistveno naslednje. Institucionalno moramo reči, da postopek ni tekel tako, kot je treba, dve odločitvi sta se končali se žrebom in svet očitno ne jemlje resno črke zakona. Podoben problem smo imeli na področju nominacij za ECB, tam je šlo za institucionalni konflikt. Ne želim biti predolg, lepo bi bilo, če bi naš predsednik povedal javnosti več o stanju pogajanj z svetom in evroskupino o nominacijah ECB. Kajti gre za usporednico, gre za isto vprašanje, kakšna je vloga parlamenta, ko gre za institucionalne razprave, pri katerih svet meni, da lahko odloča sam. Naše pravice so različne na teh dveh področjih, ampak vprašanje je, kako resno nas jemljajo. In to je seveda povezano s tem, kako resno jemljemo sami sebe. To je tisto pomembno vprašanje. Upam, da bo glasovanje čim krajše v zvezi s tem vprašanjem. Podal vam bom odgovor ampak uh, najprej Mariza. Na mesto gospoda Papadimulisa. Hvala, Roberto. Gospod Papadimulis je odsoten, zato bom podala njegovo izjavo. Hvala soporočevalcema. In ne glede na to, da imamo odločitev sveta za prošne zadeve o selitvi sedeža EBE bi moral Evropski parlament izpostaviti določene probleme, še posebej kar zadeva postopek odločanja. Kot skupina smo vedno izpostavljali nesoglasje z vlogo EBE in z splošnim okvirom Evropskega bančnega nadzora. Ampak danes moramo poskrbeti, da se vloga Evropskega parlamenta ohrani, kar zadeva selitev sedeža. Povečati je treba preglednost in odgovornost, zagotoviti pa je treba ustrezno delovanje ebe in tudi spoštovanje zaposlenih. Mislim, da potrebujemo pregledno in pravo sodelovanje. So zakonodajalca bi morala sodelovati, kako je navedeno v 295. členu PDEU. Zato obžalujemo, da se je o selitvi sedeža odločalo le na, državi, na ravni držav članic. Evropski parlament mora sodelovati pri teh odločitvah, zato pozivamo k temu, da bi takoj revidirali skupno izjavo iz leta 2012 o decentraliziranih agencijah. Prav tako izpostavljamo merilo geografske porazdelitve in uravnoteženosti, kar zadeva agencije v Evropski uniji, ustrezno delovanje EBE, e, učinkovita koordinacija z drugimi agencijami ter redno poročanje komisije so prav tako pomembni. Pogoji dela zaposlenih in standardi življenja njihovih družin so prav tako pomembno merilo Prav tako je treba upoštevati upravno zmogljivost in očinkovitost. Neodvisnost in objektivnost EBE je ključnega pomena. In veselimo se že nadaljnih razprav v zvezi s tem v srečanih, na srečanih poročevalcev v senci. Hvala, gospod Bernard Mono. Euh, non, je pas de commentaire, monsieur le président. Merci. Nimam komentarja, hvala. pričakovala, preden dam besedo spet soporočevalcema, moram povedati, da se strinjam, da je večina pomembnih elementov že v poročilu. Tukaj govorim kot poslanec v okviru postopka, pritegnite pozornost predsedujočega poročilo je dobro. Komentar. Izpostavil, če bi že podal komentar, bi izpostavil dejstvo, da naprimer v četrtem odstavku govorimo, da je bilo nekaj odločeno. To je tisto bistveno. Države članice so se dogovorile med seboj. Oni trdijo, da je bilo odločeno, ampak to še ni čisto tako. V skladu s tem, kar želite vi povedati, torej se strinjam, da je to bistvo. Komisija je podala predlog na osnovi sklepa držav članic in to zunaj sveta. Torej ni jasno, ali so odločitev sprejele države članice ali svet. Ne vem, ali lahko komisija poda predlog brez posvetovanja z parlamentom, potem gre to vso odločanje in mi bi tam lahko sprejeli drugačno odločitev. Mi smo se zdaj s tem strinjali, ker se strinjamo z vsebino, ne pa s postopkom. Dobro, poročilo je vsekakor odlično in ECB, ker ste postavili vprašanje, Predsednik parlamenta je poslal pismo predsedniku Tusku in kopija je bila poslana tudi gospodu Sentenu in svetu. Zdaj pa čakamo na odgovor. Če odgovora ne bo ali če bo odgovor prepozen, bomo skupaj ocenili na ravni koordinatorjev, kaj lahko storimo. To je prav gotovo nekaj, na kar smo pozorni. Hvala, soporočevalca. Burkhard Bart meni, da je vse v redu. Strinjam se s tem, kar pravijo kolegice in kolegi. Namreč izvirni predlog soporočevalcev je bil izvrsten. Izpostavila sva prave elemente Samo en pomislek imam, tega drugi še niso omenili, namreč gre za predlog iz odborov AFKO in budget. To bomo morali vključiti v končni osnutek, ampak mislim, da bomo na tej osnovi imeli mandat odbora za to, da začnemo pogajanja s svetom v zvezi s tem. Hvala. Yeah. Ja. Okay, no. As far as I understand, the, the AFCO declaration. Kolikor vem, je mnenje AFCO bolj ali manj v skladu z poročilom. Gre le za to, kako bi poenostavili vse skupaj. Dobro, časovnica. 24. aprila glasujemo v Ekonu. Potem bomo imeli napoved v plenarnem zasedanju. 2. maja, da se bo začel trialog. Dobro, naslednja seja v ponedeljek, 23. aprila popovdan in v četrtek vs dan, torej 24. aprila. Seje, konec hvala.